Ura je šest čez devet. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Danes nas čaka precej natrpan dnevni red, vsaj kar zadeva glasovanje, zato predlagam, da se kar ne mudoma lotimo glasovanja. Glasovanje bo trajalo približno eno uro. Najprej točka 17, razrešnica 2017, Evropska služba za zonanje delovanje, pripravljalka mnenja je Nina Gil. Nina bi. Aha, je ni v dvorani. Dobro, potem pa želi morda kdo drug besedo? Če ne, potem gremo na glasovanje. Začenjamo. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 9. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. 12. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 13. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 20. Toliko za ogrevanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Elektronsko glasujemo o predlogu mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko, tako da vas ne bomo vprašali, kdo je za. 52 kolegov je v dvorani, 51 jih je vdalo glas, konec glasovanja, sprejeto 44 za, 6 proti, 1 zdržano. Gremo naprej. Točka 18, razrešnica 2017, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija, tudi tu je poročevalka Nina Gil. Želi kdo besedo? Ne, potem lahko gremo na glasovanje. Začnemo z predlogom 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu 18. Konec glasovanja. Zavrnjen kje smo bili pri 18, zdaj smo pri 19. Breda za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet, ampak dajmo raje preveriti z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim, predlog 20. Konec glasovanja, sprejeto. Elektronsko glasujemo o predlogu mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Še dva glasova pogrešam, še enega. Konec glasovanja. Sprejeto 41 za 3 proti. Točka 19. Euromediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Poročevalka je gospa Manesku. Je ni v dvorani. Prav. Potem gremo lahko kar na glasovanje. Sklepam. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 48 za, en glas proti. Točka 20. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan. O tem smo se pogovarjali včeraj. Gospa Fotiga je poročevalka, žal je danes ni z nami. Bi Charles Teno kaj povedal njenem imenu? Ne. Prav, potem pa lahko gremo kar neposredno na glasovanje elektronsko glasujemo. Glasujte, prosim. Glasujemo elektronsko o Afganistanu. Thank you. The start of the conference. So. Yeah. Okay. We start. We do it again. But it was the consent. Yeah. It is this one. Yeah, so. Uh, torej, manjša zmeda, ker me motite. Rekli so mi, da imamo zgolj eno elektronsko glasovanje, tako pravi sekretarjat. O soglasju. Glasujte torej. Amel, could you please tell inform the colleagues? Bi lahko prosim pojasnili, kaj je trenutno predmet glasovanja. Se pravi, najprej glasujemo o soglasju, potem pa o vsebini resolucije. So, can we now finally start? The vote is open. Glasujemo. And there's one colleague missing. En glas manjka, aha, moj. Konec glasovanja, 45 za, 3 proti. Andrej, hvala lepa. Tako, zdaj pa bomo glasovali o točki 21 in sicer lahko tudi preidemo kar na elektronsko glasovanje. Glasujemo pa o resoluciji o Afganistanu. Kompromis pet. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis šest za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, aha ne, se opravičujem, se res opravičujem. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. Dobro, bomo preverili, glasujemo elektronsko o predlogu 70. 70. konec glasovanja. Sprejet. Štiriinsedemdeset za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu štiriinsedemdeset. Konec glasovanja. Sprejet. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko o predlogu 76, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 101. Samo o drugem delu. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 95 za, proti vzdržani sprejet, 96 za, proti vzdržani zavrnjen, 97 za, proti vzdržani zavrnjen, 98 za, proti vzdržani zavrnjen, 99 za, proti vzdržani sprejet. 100 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo o prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto z zelo majhno večino. Drugi del za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejet. 118 za, proti vzdržani sprejet, 120 za, proti vzdržani zavrnjen. Želite, da preverimo 120 v redu, glasujemo elektronsko, predlog 120. Sprejet. 121 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo elektronsko predlogu 121. Konec glasovanja. Sprejet. 134 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 134, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 137 za, proti, vzdržani. Bomo preverili tudi predlog 137, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejet, 123 za, proti vzdržani sprejet, 124 za, proti vzdržani sprejet, 125 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 125, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 126 lozing za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne. 125 je bil zavrnjen, zato smo glasovali o 126. In tudi ta je bil zavrnjen, zato gremo na 127. Schaffhauser, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjen, presenetljivo. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, sprejet. 135 za, proti vzdržani, sprejet. 136 za, proti vzdržani, sprejet. 139 za, proti vzdržani, sprejet. 140 za, proti vzdržani, sprejet. 143 za, proti vzdržani, sprejet. 227 je brezpredmeten, 144 za, proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo o predlogu 144. Konec glasovanja. Sprejeto, očitno. Gospa Valero, 154 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 14 za, proti vzdržani, sprejet. 153 za, proti vzdržani, sprejet. 119 je brezpredmeten kompromis, 15 za, proti vzdržani, sprejet. 100, aha, kompromis 16 za, proti vzdržani sprejet. 157 za, proti vzdržani sprejet. 158 za, proti vzdržani zavrnjen. 159 za, proti vzdržani sprejet. Je bil sprejet 159? Ja. 160 za, proti vzdržani sprejet. 161 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejet. DV8 za, proti. Ne, ni brezpredmeten. No, nehajte se omešavati. DV8, kdo je za? Proti, vzdržani. Skoraj da nihče ne sodeluje, ampak sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 19 za proti vzdržani sprejet, kompromis 20 za proti vzdržani sprejet, 171 za proti vzdržani sprejet, 173 za proti vzdržani sprejet, 175 za proti vzdržani sprejet, kompromis 21 za proti vzdržani sprejet. Deve. Da, prav bom upočasnil. Ni problema. Prehajamo na DV1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Smo sprejeli? Da. DV5 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 9-3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, vzdržani sprejet. 90 za proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o 90. Konec glasovanja. Sprejet. 181 za proti vzdržani sprejet, 182 za proti vzdržani sprejet, 183 za proti vzdržani sprejet, 184 za proti vzdržani sprejet, 191 za proti vzdržani sprejet. Gospod Franzulika brezpredmeten. Ne, njegov predlog spremembe je brezpredmeten. 192. Gospa Lözing za proti, vzdržani, zavrnjen. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100, aha, bomo preverili predlog 193, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 196 za, proti vzdržani, sprejet, 195 za, proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko predlog 195. Konec glasovanja. Sprejet. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Več predlogov je kot skal v puščavi v Afganistanu. 198 do je za, proti vzdržani sprejet. 199 za, proti vzdržani sprejet. 200 za, proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko v predlogu 200. Konec glasovanja. Sprejet. 201, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 203 za, proti, bomo preverili predlog 203, glasujte elektronsko, prosim. Konec glasovanja, sprejet. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 za, proti proti vzdržani sprejet, 206 za, proti vzdržani sprejet, 207 za, proti vzdržani sprejet, 208 za, proti vzdržani sprejet. Glasujemo elektronsko o predlogu 208. Konec glasovanja. Sprejet. 211 za proti vzdržani sprejet, 97, ne, ta je brezpredmeten, 213 za proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko, predlog 213. Konec glasovanja, očitno sprejeto. Gremo naprej na 200. 16 za, proti vzdržani sprejet, 216 za, proti vzdržani sprejet, 217 za, proti vzdržani. Bomo preverili predlog 217, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejet. 218 za, proti, vzdržani, 218 bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. 219 za, proti, vzdržani, sprejet. 221 za, proti, vzdržani. Amel, kaj praviš? Bomo preverili. Glasujemo elektronsko o 221. predlogu. Konec glasovanja. Sprejet. 222 za, proti, vzdržani, sprejet. 224 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 224. konec glasovanja sprejet. 225 za, proti, vzdržani sprejet. 226 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 226, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 228 za, proti, vzdržani sprejet. 55 je brezpredmeten, 229 za proti vzdržani sprejet. 229 želite, da preverimo prav. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe številka 9, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, sprejet. Predlog 10 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko v predlogu 10. Konec glasovanja sprejet, več kot očitno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kom 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, ne, ta je brezpredmeten. Gremo naprej. Kompromis 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejet, tri za, proti, vzdržani sprejet, kompromis štiri za, proti, vzdržani sprejet, predlog 21 za, proti, vzdržani, Dajmo najprej zaključiti z 21, saj je bil sprejet. Zdaj pa smo slišali predlog, da bi glasovali od 22 do 35 v svežnju, če sem prav razumel. Ne, ne bo šlo. Gremo lepo po vrsti. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za proti vzdržanje sprejet, 33 za proti vzdržanje sprejet, 34 za proti vzdržanje sprejet, 35 za proti vzdržanje sprejet, 36 za proti vzdržanje sprejet, 38 za proti vzdržanje sprejet. Zdaj pa lahko končno preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujte v predlogu 38. Konec glasovanja. Sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko v predlogu 43. Konec glasovanja. Sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. Gremo na navedbe ena za, proti vzdržani sprejet, predlog tri za, proti vzdržani sprejet, štiri za, proti vzdržani sprejet, pet za, proti vzdržani. Dajmo preveriti, glasujemo elektronsko o predlogu pet, gospe Valero. Konec glasovanja. Sprejet. 28 za, 26 proti 6 za proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo torej na elektronsko glasovanje o predlogu poročila, kot je bilo spremenjeno. Konec glasovanja. Sprejeto 50 za, 3 proti točka 22. Klep sveta o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Republiko Singapur. Poročevalec je Antonijo Lopez iz Turis White. Bi želeli še kaj povedati? Ne. Potem pa gremo lahko na glasovanje. Še enkrat, najprej glasujemo samo enkrat o konc. Konec glasovanja. 50 za proti 3, 4 vzdržani glasovi, tako da smo dali soglasje. Zdaj pa glasujemo še o spremljajoči resoluciji. poročevalec verjetno ne želi nič dodati, tako da gremo lahko kar na glasovanje. Začnemo pa pri. Začnemo pri 16. predlogu spremembe gospoda Bitikofra. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 17 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejet, 24 za, proti vzdržani. Bomo preverili predlog 24, glasujte prosim. še dva glasova pogrešam. Konec glasovanja. Sprejet. 29 za, 25 proti. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 32 za, proti vzdržani, sprejet, 33 za, proti vzdržani, sprejet, 34 za, proti vzdržani, sprejet, 35 za, proti vzdržani, sprejet, kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejet. 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 40 za, proti, vzdržani, sprejet, 41 za, proti, vzdržani, sprejet, 42 za, proti, vzdržani, sprejet, 43 kastaldo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 45 za, proti, vzdržani, sprejet, 46 za, proti, vzdržani, sprejet, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen, ne? Ja, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodne izjave, predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 8 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo o predlogu 8. Malce zabave. Konec glasovanja. Sprejet. 11 za, proti, vzdržani. Sprejet. 12 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani. Sprejet. Sprejet. 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. 15 za, proti, zdržani, sprejet. Navedbe 1 za, proti, zdržani, sprejet, 2 za, proti, zdržani, sprejet. Prehajamo na elektronsko glasovanje o predlogu poročila, kot je bilo spremenjeno. Konec glasovanja sprejeto 49 glasov za, 2 proti 6 vzdržanih. Štiriindvajseta točka priporočilo podpredsednici Visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in svetu, ki vključuje pregled nadaljnih ukrepov SSD dve leti po poročilu Evropskega parlamenta o strateškem komuniciranju Evropske unije zoper propagando, ki proti njej usmerja tretje strani. Poročevalka Jana Žveta Fotiga danes žal ne more biti z nami, o tem smo se pogovarjali včeraj popovdne. Bi kdo želel karkoli dodati v imenu Ane Fotige, kot kaže ne, tako da gremo lahko skozi ta glasovalni seznam. Amel, s tem začnemo. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejet. 52 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejet. 62 za, proti vzdržani, sprejet. 64 za, proti vzdržani. 63 nimam na seznamu. Aha, imam star seznam. Kje smo? Pri 63. Se opravičujem, Ramona. Ne vem, kako se je to zgodilo. Kdo je za Ramono Manesko? Kdo je za? Proti, vzdržani, velika večina. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili predlog 65, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 74 za, proti, vzdržani, sprejet, 76 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 94 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 106, ne, ja, 106, Kastaldo, kdo je za? proti, vzdržani sprejet. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejet. 116 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejet. Predlog 161 za proti vzdržani sprejet. 165 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 15 za proti vzdržani sprejet. 172 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 16 za proti vzdržani sprejet. 181 za proti vzdržani zavrnjen. 182 za proti vzdržani zavrnjen za, proti, vzdržani, zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 185 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 185. Konec glasovanja, zavrnjen. Kompromis 17 za proti vzdržani sprejet, kompromis 18 za proti vzdržani sprejet, kompromis 19 za proti vzdržani sprejet. Se opravičujem, dragi kolega, glasovali smo o kompromisu 18 in o kompromisu 19 in zdaj kakšno presenečenje, smo pri kompromisu 20. Kompromis 20, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 215 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 215, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 258 za, proti, vzdržani, sprejet. 259 za, proti, vzdržani, sprejet. 260 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 261 za, proti vzdržani, zavrnjen. 262 za, proti vzdržani, zavrnjen. Navedbe, kompromis 1 za, proti vzdržani, sprejet. 15 za, proti vzdržani, sprejet. 16 za, proti vzdržani, sprejet. Glasujemo elektronsko o predlogu, kot je bil spremenjen. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 49 za, 7 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitke poročevalki. Zdaj pa gremo na izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencijalih, številka 978 skozi 2012. Pripravljalec mnenja, kolega Panceri, bi želeli kaj povedati? Ne. Potem pa gremo lahko kar na glasovanje. Kompromis ena za proti vzdržani sprejet. Kompromis dva za proti vzdržani. Bomo preverili kompromis dva, glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Sprejet 38 za 2 proti. Kompromis 3 za proti, vzdržani sprejet. Predlog 25 za proti, vzdržani sprejet. 26 za proti, vzdržani sprejet. 27 za proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 27. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 41, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 42, mislim, da je bil predlog zavrnjen, ampak vseeno preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 45 za, proti, zdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 45. Konec glasovanja sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 56, veliko vzdržanih glasov je bilo videti. sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Pre, kompromis 9 za, proti, vzdržani, bomo preverili kompromis 9, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog 63 za, proti, vzdržani zavrnjen, 64 za, proti, vzdržani sprejet, 65 za, proti, vzdržani sprejet, 1 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 1, smo pri uvodnih izjavah, glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Sprejet predlog 2 za proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo o predlogu 2. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 3 za proti vzdržani. Sprejet 4 za proti vzdržani. Bomo preverili predlog 4, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 7, Urban Krespo, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili številko 7, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto še elektronsko glasovanje o predlogu mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 50 za, 2 proti 6 vzdržanih glasov. Obljubil sem do 10, 7 minut nam je ostalo do tega, se pravi, smo privrčevali na času. Hvala lepa za udeležbo. So, colleagues, let's continue. Dragi kolegi, zdaj pa nadaljujmo. Po uh, uri glasovanja gremo zdaj na točko 26, poročilo o misiji odbora v Iraku in Omanu, ki je potekala pred Božičem. Dva dni smo preživeli v Bagdadu, dva v Muškatu. In um, obisk je spremljal tudi gospod Ramon Blekua, vodja eh, delegacije Evropske unije v Iraku, ki je zdaj ravno v Bruslju in zato mu bomo dali v kratkem tudi besedo. Uh, rad bi se ti ob tej priložnosti tudi zahvalil za organizacijo obiska v Bagdadu, eh, ki je bile, bil zelo uspešen, eh, potekal ravno v pravem času, vse je bilo pravočasno in politično je bil to zelo pomemben obisk. Imeli smo celo vrsto pogovorov s političnimi predstavniki na najvišji možni ravni, če naj tako rečem, med njimi tudi eh, predsednik Iraka, predsednik vlade, minister za zunanje besede, be, zadeve ter um, podpredsednik parlamenta. No, ob tem obisku so nas sogovorniki v Iraku seznanili, da e, se nameravajo osvoboditi tujega vmešavanja v njihove osebne e, notranje zadeve in da eh, nameravajo delovati kot pozitiven most med regionalnimi oblastmi. Prepričan sem, da je obisk našega odbora prispeval k okrepitvi politične razsežnosti odnosov med Evropsko unijo in Irakom in upamo, da bodo iračani dosegli svoje politične, socialne in gospodarske cilje. Kar pa se tiče Omana, eh, je delegacija imela pomembne sestanke z predsednikom eh, parlamenta, parlamenta, eh, torej obeh domov parlamenta ter pod, pod sekretarjem za zunanje zadeve. Govorili smo o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu med drugim in o trenutni krizi med eh, člani sveta za sodelovanje v zalivu. In uh, Oman je tudi potrdil svojo ulogo posrednika v številnih sporih v tej regiji. Zdaj bi želel dati besedo veleposlaniku Evropske unije v Iraku, na to pa še gospe Mišel Alio Mari kot vodji delegacije za odnose z arabskim polotokom, če bo želela. Tako da gospod veleposlanik Blekua, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Res hvala za to priložnost, da sem danes lahko med vami in da lahko razpravljamo o tem kontekstu, o Iraku in o vlogi, ki jo v tem kontekstu lahko igra Evropska unija v tem kritičnem Eh, pomembnem trenutku, v katerem je prišlo tudi do obiska delegacije iz Evropskega parlamenta. In mislim, da ne pretiravam, če rečem, da gre za začetek novega političnega ciklusa v Iraku. In kot ste lahko slišali med pogovori z različnimi političnimi voditelji obeh eh, glavnih eh, koalicij, se je tu zgodba oziroma struktura nekoliko spremenila ne gre več toliko za boj za različna vodilna vplivna mesta, ampak za novo obliko diskursa o prenovi ehm, sodelovanja med različnimi sektami in eh, političnimi skupinami. Po različnih političnih krizah, skozi katere je Irak šel v zadnjih letih. Končno smo videli miroljuben prenos oblasti in to je ponovno dokaz za to, da se vzpostavlja eh, demokracija v Iraku kljub vsem izzivom in problemom. Videli smo nov okvir, v katerem različni politični deležniki lahko pridejo do dogovora in mislim, da je to pomembno za regijo in da je lahko tudi Evropska unija zadovoljna z lastnim prispevkom v ta proces v Iraku. Drugi element, ki bi ga želel poudariti, pa je um, vse večja mednarodna vloga oziroma domet Iraka od vzpostavitve nove vlade 24. oktobra eh, se je Irak lotil zelo veliko diplomatskih dejavnosti. Predsednik, predsednik vlade in nov minister za zunanje zadeve Eh, delajo na tem, da vzpostavijo sodelovanje z mm, različnimi državnimi organi, pa tudi s predsednikom parlamenta in eh, na ta način skušajo doseči eh, regionalne in mednarodne partnerje in pri tem poudarjajo novo vlogo, ki jo želi igrati Irak ne več eh, kot eh, država, mm, ki je samo ena izmed eh, nasprotujočih si in držav, ki tekmujejo med seboj, temveč kot most med njimi, povezava med njimi. In kot so povedali iraški predstavniki, ne želijo biti več le nek inštrument v tej bitki med različnimi silami, temveč želijo biti mednarodni predstavniki, partnerji in pričakujejo tudi od med, drugih mednarodnih partnerjev, da jih bodo pri tem podpirali. Rad bi tudi omenil, no, da po obisku predsednika Trumpa in v posebnih okoliščinah Eh, smo imeli tudi obisk državnega sekretarja Pompeja, ministra za zunanje zadeve Irana, francoskega zunanjega ministra ter eh, tudi eh, jordanskega kralja. Tako da to je bila taka izmenjava. V, pomembnih voditeljev, kakršne v Iraku še ni bilo in upam, da bo iraški diplomaciji uspelo vse te obiske speljati. Ampak znak, ki ga to daje, je zelo jasen. Združene države, eh, Amerike, Iran, eh, dežele iz njihove regije, evropske države, vsi eh, potrebujejo Irak, ki bo stabilen in konstruktiven partner v regiji. In v tem smislu mislim, da ste vsi čutili eh, to zahtevo oziroma mm, prošnjo strani iraških oblasti, da v tem smislu sodelujo tudi s evropskimi predstavniki. Torej, kakšna je vloga Evropske unije? Evropska unija je igrala in še vedno igra vse pomembnejšo vlogo. Ob tej prošnji iraških oblasti, da naj se vse bolj vključimo v um, njihovo namero povezovanja. Um, Zato želim povdariti tudi vlogo podpredsednice Federike Mogherini eh, v Kuvajtu, kot, eh, kjer je sopredzodovala konferenci. Potem naj pomeni, omenim tudi partnerje pri eh, sporazumu. In vse to so inštrumenti, ki jih imamo na voljo, poleg naše zaveze, da bomo še naprej podpirali prenovo v Iraku. Eh, zato pa je seveda na voljo tudi kar zajetna ovojnica za eh, razvoj. Potrebujemo pa le še politično voljo, da bomo te inštrumente primerno uporabili in zagotovili, da bodo še uspešneje in učinkoviteje uporabljeni pri eh, doseganju globalne strategije Evropske unije, in, ki pomeni prispevek k preprečevanju in reševanju krize in doseganju eh, stabilnosti in eh, blaginje v državah v naši soseski. Naša stabilnost se ne začne pri nas, ampak se začenja v državah, kot je Irak. Um, ISIS, Daesh prihaja namreč od tam. In mislim, da je Irak bil uspešen, morda najbolj uspešen model pri boju proti eh, nasilju eh, eh, in proti temu ideološkemu nihilizmu, ki ga predstavlja Daješ. Ta struktura, pač ISIS, je še vedno aktivna, ne morem reči, da v Iraku ni, še vedno je tudi tam grožnja, vendar pa. Eh, ni več prisotna kot neka teritorijalna sila. Boj proti ISIS-u torej ni še končan, to se nadaljuje. Irak pa podpiramo tudi pri njegovi notranji varnostni strategiji, pri eh, obveščevalnih dejavnostih, in njihovemu, ko, um, njihovi koordinaciji znotraj um, odbora, ki je za to pristojen in Evropska unija um, naj bi še okrepila svoje dejavnosti in podporo na tem področju. Potrebna uh, je še celovita reforma politične in gospodarske strukture v tej državi. Irak računa zato na nas uh, in, na, in sicer na naš prispevek ter na uh, našo zauzetost. No, če me vprašate, ali bo vlada Abdula Mahdija uh, uspešna, bi vam lahko podal razloge Ehm, zaradi katerih mislim, da bo, ampak hkrati navedel tudi nevarnosti in težave, s katerimi se bo soočala. Namreč za Irak in za mednarodno skupnost bi bile posledice neuspeha zelo hude. Irak je še vedno temeljni kamen za stabilnost v tej regiji. še vedno je pomembna sila in še vedno so napetosti v njegovi okolici ogromne. In zato moramo pomagati Iraku pri tem, ko želi postati zgodba o uspehu. Iraški voditelji so odločeni, da se vsega, da želijo najti politični dogovor, ki bo omogočil potek političnega procesa brez notranjih uh, sporov. Irak želi igrati vlogo mostu povezovalnega člena pri vzpostavljanju dialoga in stabilnosti v regiji. In mislim, da je obisk predstavnikov Evropskega parlamenta prispeval k temu, da se je uh, ta zaveza še dodatno poudarila, sporočila so bila jasna. Bili smo dobro sprijeti in gotovo imamo na voljo inštrumente, da se zastavljeni cilji dosežejo. No, Irak je seveda protislovna država, izredno kompleksna država in gotovo boste imeli glede te situacije še vprašanj, na katera bom z veseljem odgovoril. Hvala lepa, gospod veleposlanik, za ta prikaz situacije v Iraku, ki smo jo dejansko lahko pobliže spoznali v uh, dveh dneh našega obiska uh, pod vašim vodstvom. Eh, če dovolite, bom dal besedo gospe Aljo Mari kasneje, saj je um, odgovorna v navednicah za Oman, sedaj pa se bomo osredotočili bolj na Irak, torej na to, kar smo videli v prvih dveh dneh v Iraku. Gospod Dažon, gospa Gomez, gospod Buhner in gospod Kavar želijo besedo. Gospod um, Dažon. Hvala lepa ta misija je bila izredno zanimiva eh, misija v času našega mandata znotraj odbora za zunanje zadeve. Torej, najlepša hvala, gospod veleposlanik, in hvala tudi sekretarjatu za organizacijo te misije, na kateri smo lahko srečali vse tiste osebe, ki smo jih želeli videti. Eh, žal smo bili pod časovnim pritiskom, z veseljem bi ostali tam še kakšen dan več. Vsekakor pa smo veliko izvedeli na tej misiji. In priznam, da sem tudi sam spremenil svoj pogled na to državo, če to primerjam z mnenjem, ki sem ga imel, preden sem tja šel. Dve um, zadevi sta se me zelo dotaknili. Prvič, bilo je prav otepljivo, skoraj fizično, ne le, da smo to slišali. Uh, da naši politični sogovorniki, predsednik, predsednik vlade, poslanci in predsednik eh, parlamenta eh, eh, Torej, bilo je jasno, da so se zelo bali islamske države. Bali so se, da se bo uh, iraška družba sesula zaradi napadov islamske države. In tudi to je prispevalo k temu, da so dobili nov zagon in da so celo tisti, ki so uh, bili ujeti v svoje zgodovinske uh, razkole, uh, se nekako povezali v tem duhu in pokazali nek nacionalen ponos in željo po vzpostavitvi stabilne iraške države. To bo seveda zelo težko. Um, občutljivosti so zelo različne v tej državi, napetosti še obstajajo, ampak prav zaradi tega strahu pred islamskim sovražnikom, pa tudi zaradi zahtev, uh, Eh, svojega prebivalstva, po uh, upravljanju, vodenju, po, po, po prenovi in tukaj ne gre za šite, sunite in tako naprej, torej zaradi pritiska se strani javnega mnenja, um, do česar je prišlo žal. Um, um, kritično tudi v, um, drugih državah, se je, ta, se je pokazala ta občutljivost in ta želja po vzpostavitvi iraške države in to se mi je zdelo zelo pomembno. Drugi element, ki ste ga omenili tudi vi in ki se tudi meni zdi pomemben, je pa eh, pomen za nas, evropejce, da v Iraku najdemo partnerja, ki eh, lahko prispeva k pretirani polarizaciji v regiji med Turčijo, Iranom in Saudovo Arabijo. To je dejansko past za e, Evropo, ki se mora stalno gibati med tremi silami, jih spoštovati e, in hkrati se mora odločati za nje, za eno izmed njih, kar je za nas e, uničujoče. No, Seveda so v Iraku določene eh, regionalne povezave in sile močnejše kot druge, ampak vseeno pa smo lahko mi kot Evropska unija v Iraku po vsem, kar se je dogajalo tam v zadnjih 15 letih, našli sogovornika, eh, ki je neke vrste neodvisna platforma, kar je za nas gotovo zelo zanimivo. In ne na zadnje, Eh, glede tega, kar me je precej skrbelo, predem smo šli in sicer programi, ki jih financiramo v Iraku in ki zadevajo predvsem varnostne zadeve. No, tukaj sem imel kar precej dvomov, ker smo se spraševali o eh, iranskem vplivu, o vplivu ZDA na drugi strani in se spraševali, ali je tukaj sploh še kaj prostora za evropejce. Eh, no, in za Eh, sedaj se je izkazalo, da ta prostor za evropejce je za evropsko politiko ter za evropsko vizijo na področju eh, varnosti tukaj gotovo lahko še marsikaj naredimo, še marsikaj ukrepimo. Tako da res še enkrat hvala za to priložnost. Obisk je bil prekratek, kot sem rekel, in zato uh, eh, vir frustracij, ampak uh, pomembno je, da to ne ostane le en posamičen sestanek, temveč da ima tudi neko nadaljevanje v prihodnosti, um, zato ker je proces seveda uh, šibek. In lahko seveda se lahko tudi iztiri na kakšni točki, ampak mislim, da moramo, si moramo vsi prizadevati za to, da bi se v tem duhu tudi nadaljeval. Hvala lepa, Ana Gomeš. Hvala lepa. Tudi jaz sem bila zelo zadovoljna s tem, kar smo uh, videli v uh, okviru tega obiska v Iraku. Leta 2004 sem bila že v parlamentu, ko je bil parlament še razdaljen med novo in staro Evropo, tudi zaradi pogleda na Irak. Potem pa sem tukaj bila tudi leta 2007, ko smo govorili o vlogi eh, Evrope v Iraku in takrat sem bila prvič v Iraku in zdaj, ko sem se tja vrnila po vseh teh letih, ehm, sem res lahko opazila razliko. In če lahko kaj obžalujem, Eh, glede tega obiska je le to, da ni trajal nekoliko dlje in da eh, ni vključeval Erbila, naprimer. Ampak vsekakor je bil to krasen obisk in videli smo, kako se povezujejo vse sile v Iraku zaradi vseh nevarnosti, ki pretijo Iraku in katerih se zavedajo, predvsem eh, nevarnost islamske države, zaradi česar so se uh, nekoliko bolj povezali med seboj. Poleg tega je jasno, da država lahko igra ključno vlogo pri vzpostavljanju stabilnosti v regiji med različnimi silami. Tukaj se navezujem na to, kar je že povedal veleposlanik Blekova in se mu med tem tudi zahvaljujem za eh, pomoč in podporo pri organizaciji tega obiska. Namreč. Eh, če bi Irak. Se, m, mm, se lahko postavil med Saudovo Arabijo in Iran v regiji, bi njegova vloga gotovo lahko bila ključna kot vloga povezovalnega člena. Torej, situacija se je izboljšala eh, tudi politično, eh, na politični ravni, je pa treba povedati, da imamo tukaj tudi mi pomembno vlogo. To so nam povedali vsi naši sogovorniki in to seveda na varnostnem področju, ampak še širše, tudi drugo, tudi pri vzpostavljanju eh, pravosodnega sistema, ki je bistvenega pomena za dobro delujočo državo, pa tudi pri drugih vprašanjih, kot je vprašanje nafte, pa tudi pri razreševanju eh, glavnih problematičnih in spornih eh, vprašanj um, ki jih je treba uh, rešiti in brez odlašanja. In tudi pri tem lahko igrate pomembno vlogo. Veleposlanik Blekua, vprašala pa bi vas naslednje. Ko sem šla prvič v Irak, Uh, sem bila šokirana, ker je bila EU v bistvu prisiljena, da je bila tam nekje pod okriljem uh, Združenega kraljestva. In uh, zato uh, smo takrat se zauzemali za veleposlaništvo Evropske unije, eh, v okviru katerega bi se povezala vsa druga evropska veleposlaništva. Vendar se ni nič zgodilo v tej smeri, kljub politični volji, sredstvom in tako naprej. Ampak seveda pa zdaj eh, ne razumite me narobe, zahvaljujem se za gostoljubnost uh, britanskemu veleposlaništvu in uh, britanski diplomatski strukturi, ampak sedaj uh, bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije in kako lahko še naprej ostajamo. Um, Na območju, v strukturi Združenega kraljestva, in v tem okrilju izvajamo poslanstvo Evropske unije. Hvala. Hvala, gospa Gomeš. Bi pa želel poudariti naslednje, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, bo postalo tretja država in takrat se bomo v odboru za zunanje zadeve eh, pogovarjali tudi o odnosih s to državo, saj tukaj razpravljamo o vseh vprašanjih, ki zadevajo tretje države. Eh, no, to je moje mnenje kot mnenje predsednika temu odboru. Drugi predsednik odboru imajo morda druga, drugačna mnenja glede tega. Eh, kakorkoli, gospod Buhner ima zdaj besedo, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se rad obema zahvalil za organizacijo in vodenje tega obiska. Mislim, da je bila to res izvrstna misija. Tako da še enkrat iskrena hvala za vas trud in za izvrstno pripravo. Strinjam se z vsem, kar smo slišali, tako da mislim, da ni treba zadev ponavljati, bi pa dodal še eno krajšo pripombo. Osupel sem bil nad optimizmom, kljub vsem težavam, s katerimi se soočajo ampak eh, vseeno smo opazili optimizem pri iraških predstavnikih. Po mojem mnenju je ta optimizem tudi utemeljen zaradi obetav, da se bodo zadeve izboljšale tudi na gospodarskem področju. In meni se zdi to zelo pomembno. To je točka, na kateri bi lahko Evropska unija še kaj dodala, pripomogla. Tu imam v mislih predvsem delo odbora INTA. Torej, gre za usmeritev, ki bi jo morali slediti. Finally... Hvala, gospod eh, Büchner, sedaj pa gospod James Carver. Najlepša hvala. Tudi sam sem se odreživ te misije in sem bil nasplošno presenečen eh, nad predanostjo in sodelovanjem vseh različnih skupin eh, in frakcij znotraj Iraka po tragediji je prišlo vsaj do ene pozitivne zadeve, torej po tej tragediji z Daješem um, in um, to so ugotovili tudi kolegi, s katerimi sem razpraval. Iraške politične skupi skupine imajo veliko več skupnega sedaj in so pripravljene bolje sodelovati in pozabljajo na medstrankarske razlike. Tako da, to je zelo pomirjujoče kljub različnim, kljub kulturnim razlikam in medsebojnim bojem eh, so pripravljeni sodelovati in eh, odpraviti medregijske spore in mislim, da to zbuja upanje za prihodnost in eh, kmalo bomo spregovorili tudi o Omanu, ampak mislim, da je Iran v situaciji, ko bi lahko prišlo do enake situacije v Omanu, kar pomeni, da bi zagotovili večjo stabilnost v regiji. Bi se pa dotaknil tega, kar je povedal Anders glede mm, nadaljnega dela v okviru Evropske unije. Evropsko unijo bo Združeno kraljestvo zapustilo. Mislim, da bo do Brexita eh, prišlo. Mislim, da je to konsens in Pač je treba poštevati, da je res britansko veleposlaništvo tisto, ki ima mm, svoje zmogljivosti v tej državi. In pred nekaj leti smo razpravljali tudi o tem, v kolikšni meri se mm, Evropska unija naslanja na delo petih oči, Five Eyes Initiative. In um, naša država je članica te pobude. In, um, Prepričan sem, da bomo tudi po Brexitu dobro sodelovali z Evropsko unijo, tako da pozabimo na te razprave, teoretične razprave, razprave um, kaj in kako po Brexitu. Naša država sodeluje v Iraku in zagotavlja varnost in upam, da bomo tudi v prihodnje lahko podpirali delo organizacije, kot je Evropska unija. Glede pozivo, da bi se obrnili na veleposlaništvo ZDA, pa bi dejal, da če naj bi Evropska unija zagotavljala pomoč uh, v Iraku, potem mislim, da je treba biti seznanjen z sodelavci na terenu. Tako da mislim, da bi bilo dobro porabiti sredstva na drugih področjih. Mislim, da je treba zagotoviti sredstva za podporo na področju zunanje politike ki jo pokrivamo že tako dolgo. Hvala. <clears throat> Well, I'm, I'm very glad that uh, you have uh, all, mm, all the. Najlepša hvala. Hvala vsem poslancem, ki so spregovorili. Poslanci zelo dobro so zelo dobro urisali v kompleksno situacijo in vse izzive v Iraku. Dejali ste, da je bil obisk nekoliko prekratek, ampak zagotovo ne bo zadnji in lahko ga podaljšate. To je dragocena izkušnja. Omenili ste najpomembnejše elemente in zdi se mi, da bo zelo koristno, da sporočate o tem naprej. Včasih je brez um, realnih izkušenj, um, brez izkušnje na terenu težko ugotoviti, kako so se zadeve spremenile v Iraku v primerjavi s predhodnimi leti. Sploh uh, težko se je zavedati, kako poguben je bil Daesh uh, ne samo za nas, ampak tudi za. Iračane, ki so to izklju, izkusili neposredno. Daješ pa je vpliva tudi na evropske državljane, ki so izkusili njihovo grožnjo vsakodnevno. Daješ je torej bil velika grožnja. Glede vaših vprašanj, gospa Gomeš je sprčevala po načrtu in ja, Evropska unija načrtuje je načrtovala mm, svoje zmogljivosti v Iraku, svoje predstavništvo. Ampak, ko je bil Daješ pred vrati Bagdada, je bilo težko najti podjetja, ki bi bila pripravljena zgraditi te zgradbe. Zamisel pa je še vedno na mizi. Jasno je, da Evropska unija potrebuje svoje predstavništvo, zaradi vloge, ki jo igramo, zaradi fleksibilnosti, ki jo zagotavljamo. V zadnjih devetih letih smo delovali prek um, britanskega veleposlaništva. Vele, britansko veleposlaništvo nam je ponudilo varni pristan, zelo dobro osnovo oziroma zelo dobro oporišče, na podlagi katerega smo lahko delovali. In najlepša hvala za izvrstno podporo za do sedaj. Vesel sem, da se bo lahko to nadaljevalo tudi po Brexitu, torej, da bomo lahko zagotavljali pomoč, kadar bo treba. Je pa res, da je to odločitev, ki je v rokah drugih. Sem optimističen, preučujemo različne možnic, možnosti. Upoštevati je treba tudi finančno vprašanje v Iraku je zelo mm, drago delovati zaradi varnostnih pomislekov, pa tudi zaradi praktičnih in operativnih eh, vidikov, ki jih bo treba zagotoviti. Potem možnost predstavništva skupaj s kakšno drugo državo je tudi možna. Razpravljamo tudi o sodelovanju z nemškim veleposlaništvom, ki pripravlja večje predstavništvo? Nimam torej konkretnega odgovora, ampak zaenkrat eh, je dogovor ta, da nas bo še vedno gostilo britansko predstavništvo in z veseljem izkoristimo to možnost, ker nam to zagotavlja izvrstno zaščito. Mislim, da ste bili tudi sama priča operacijam in eh, da ste videli, da smo tudi našo misijo lahko izvedli izvrstno je pa to eden izmed ciljev, ki ga bomo upam, da dosegli v prihodnje. In glede gospodarstva, gospod Bihner, to zagotovo je eden izmed ciljev. Irak razvija zasebni sektor in eh, ponuja zasebnemu sektorju vlogo pri mobilizaciji naložb pri ponovni izgradnji in ponuja tudi možnosti mlajši populaciji. Ta država ima kar 60 odstotkov prebivalstva, ki je mlajše od 21 let, tako da so tu velike priložnosti. Toliko za enkrat hvala. Kua. Najlepša hvala, veleposlanik Blakua. Malezijski zunani minister eh, je na poti in se bo ležil našega sestanka, samo toliko vednost, rad bi zaključil s točko o Iraku. Sedaj pa dajem besedo mm, gospe Alijo Mariji glede 27. točke, glede obiska v Katarju in Kuvajtu in eh, če želite, lahko podate tudi komentarje glede Omana. Mislim pa, da je v Omanu vse poteklo zelo dobro, da smo se počutili zelo domače. Tako da vam dajem glede, eh, besedo glede 27. točke, verjen poslanika pa m, mm, vabim, da se nam da ostane z nami še za kakšen trenutek, ampak malo bi prišel tudi zunani minister. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot ste me prosili, bom le na kratko povedala nekaj besed o Omanu, ki je v nekem smislu pravo nasprotje Iraka, o katerem smo ravno govorili. To je majhna država, država, ki ima eh, malo bogatstva. Eh, to je država, v kateri tudi ni bilo vojne in ki je relativno stabilna notranja politika v tej državi temelji na ravnovesju med tradicijo po eni strani, ki jo vidimo v vseh vidikih življenja, ter modernimi časi. kar smo slišali tudi na uh, sestanku, na katerega sem bila povabljena. Uh, gre za ravnovesje, ki temelji tudi na um, verski strpnosti, saj je oblika islama v tej državi različna od islama v mm, bližnjih sosednjih državah. In hkrati je dialog tukaj na višji ravni kot um, v, drug, v sosednjih državah. Oman želi torej igrati pomembnejšo mednarodno vlogo v tej regiji in skuša eh, tudi se posredovati v sporu znotraj GCC, tudi v eh, sporu v Jemnu in eh, to gre v nos Saudovi Arabiji, Eh, in zaradi tega uh, se napetosti z Saudovo Arabijo kar povečujejo. To je država, ki se mm, razvija na dokaj harmoničen način, tako znotraj kot na vzven. Uh, Eh, obstaja pa veliko odprto vprašanje in sicer ne, politična negotovost, ki je vezana na vprašanje in sicer to vprašanje je tabu in sicer gre za nasledstvo eh, vladojočega sultana, ki je sedaj kar precej star in eh, ga bo treba tudi naslediti. No tako, nek splošen vtis obisko te države v tem smislu. Um, sedaj pa še uh, pregled obiska v Katarju in Kuwaitu, uh, eh, ki je potekal skoraj istočasno. Celo srečali smo se na, le, na letališču, ko ste, se, um, ko ste odhajali v Irak. Torej, Mm, odnosi med Evropsko unijo in Katarjem so odlični in v teh odnosih prijateljstva, odprtosti, medsebojnega razumevanja je potekal tudi naš obisk. Zanimivo pa je um, ugotavljati, uh, do kakšnih sprememb je prišlo v tej državi od leta 2017, v tej državi, ki je nek pod embargom se strani drugih članic GCC. Uh, lahko smo opazili, da ta embargo in sicer odnos eh, držav kot Saudova Arabija mm, in druge eh, do Katarja eh, so imeli pomemben gospodarski, pa tudi psihološki učinek na Katar. Tokrat smo srečali državo, ki je seveda znala premostiti te ovire in zahteve usiljene z embargom in ki je kljub temu um, si zagotovila dinamično gospodarstvo in je sedaj v gospodarskem smislu celo močnejša in bolj odprta napram novim državam, s katerimi je eh, začela gospodarsko sodelovati. Tukaj imamo v mislih Iran, Turčijo in celo vrsto azijskih držav, s katerimi je Katar eh, vzpostavil strateške odnose, še zlasti z Iranom in Turčijo. In ne nazadnje je to uh, Katar, ki se v nikakršnem smislu ne odreka svoji dinamičnosti, uh, izvajanju reform in svoji vlogi na mednarodnem prizorišču. Eh, veliko smo seveda govorili o embargu in o krizi znotraj GCC. Eh, poudarili smo, da za Evropsko unijo in še zlasti za Evropski parlament eh, ne pride upoštev uloga medijatorja v tem sporu, zato mi nimamo na voljo potrebnih eh, sredstev oziroma znanja, eh, da pa eh, jim lahko mm, nudimo podporo pri iskanju rešitev za ta spor, saj je to v interesu njihove regije, hkrati pa je to v našem lastnem interesu za stabilnost v tej regiji. Mediji so našemu obisku dali kar veliko prostora. Med našim obiskom eh, smo se srečali predvsem z Šuro, torej z našim sogovornikom, parlamentom in zelo dolgo smo se pogovarjali s predsednikom parlamenta in z delegacijami um, poslancev. Z njimi pa tudi z drugimi sogovorniki na vladni ravni smo veliko govorili o tej krizi in Ob teh priložnostih eh, so seveda ponovili, da jim je veliko do tega, da bi se ta kriza končala, hkrati pa so veliko poudarjali, kakšne so posledice embarga in sicer na vsakodnevno življenje ljudi, te, eh, saj se to pozna na različnih področjih pri dostopu do zdravstvenih storitev. Eh, to je problematično za študente, pa tudi za družine, ki so zaradi tega embarga razdeljene. Eh, kot rečeno, smo srečali predstavnike vlade, predsednika vlade, ministra za mm, notranje zadeve, ministra za zunanje zadeve, ministra za razvoj, za delo in socialne zadeve ter predsednika nacionalnega odbora za človekove pravice. In z vsemi smo imeli pol ali manj podobne razprave o škodljivih posledicah eh, embarga za prebivalce te države. Eh, in eh, izrazili pa so tudi zadovoljstvo ob tej priložnosti zaradi drže oziroma stališča Evropskega parlamenta. Ministr za delo je ravno tako napovedal, da so v pripravi številni zakoni, s katerimi želijo zaščititi tuje delavce. Eh, predstavil nam je tudi reformo uh, delovne zakonodaje in nekaj bi bilo treba tukaj poudariti. Namreč v tej krizi je Katar zelo osredotočen na svojo podobo, eh, ki jo daje na vzven in prepričan je, da mu Evropski parlament lahko pomaga pri izboljšanju te podobe in mu omogoči, da doseže standarde, eh, ki veljajo, če že ne v Evropskem parlamentu, pa vsaj v zahodnoevropskih državah. No, poskušali smo seveda sprejeti nekaj konkretnih zavez. Najprej prihodnje medparlamentarno srečanje s Katarjem, ki bi se ga morali organizirati tekom leta 2020. Ravno tako smo se dotaknili eh, možnosti, da bi vzpostavili zelo konkretno sodelovanje med Evropskim parlamentom in Šuro. Eh, na upravni ravni in gospod predsednik na tem eh, res ustrajam. Mislim, da bi bilo dobro, da bi lahko v Evropskem parlamentu sprejeli določeno število članov uprave šure, ki bi želeli videti, kako mi delamo in eh, najti kakšen navdih oziroma istočnico v, pri našem delu. Eh, ravno tako smo govorili o dejavnostih za nadaljni dialog in odnose s svetom za eh, človekove pravice za in z nacionalnim odborom za človekove pravice in mislim, da bi bilo dobro, če bi srečanje eh, med obema odboroma, no, med našim odborom in njihovim odborom lahko organizirali. Eh, po obisku v Katarju smo imeli še dvodnevni obisk v Kuvajtu. In to je pomembna točka. Namreč Kuvajt se je uh, v zadnjih letih počutil kar nekoliko ob strani, kot da je nekoliko zapuščen. In uh, s tem, ko je postal neke vrste medijator znotraj krize mm, GCC, uh, dobiva. Uh, nekoliko pomembnejšo mednarodno vlogo in pri tem eh, računa na podporo Evropske unije. Torej vse, kar lahko storimo za to, da jih spodbudimo pri opravljanju te vloge in jim damo vedeti, da je ta še kako pomembna, Ehm, jim daje večjo, eh, boljši položaj v lastni regiji. Res gre za majhno državo, je pa to država, ki lahko v tem trenutku odigra zelo pomembno vlogo v svojem kontekstu. Evropska unija je to tudi priznava, saj je eh, saj smo se odločili, da bomo vzpostavili delegacijo Evropske unije v Kuvajtu. In uh, zelo pomembno tudi je, kar Kuwait jasno izraža, um, da so zaskrbljeni zaradi te nekoliko zmedene zunanje politike Združenih držav Amerike. In veliko smo govorili tudi o umiku ameriških sil iz Sirije. In uh, no, Dejstvo je, da so se nekako distancirali od ZDA in da se Kuwait želi bolj približati Evropski uniji. Jasno je, da pri tem parlament lahko igra zelo pomembno vlogo. Pričemer pa moram uh, opozoriti, da je kuvajtski parlament edini, ki je uh, edini v tej regiji, uh, ki, um, katerega poslanci so izvoljeni na demokratičnih um, uh, splošnih volitvah. Torej, o, o marsičem smo govorili v parlamentu, o težavah, ki zadevajo pravice žensk, o smrtni kazni, o demokratičnih volitvah, o statusu vidunov v tej državi, o statusu tujcev in Naj povem, da nas je sprejel tudi Emir, eh, predsednik eh, vlade in predsednik za notranje zadeve, torej vsi, eh, minister za notranje zadeve in vsi si prizadevajo za to, da bi dosegli večjo stabilnost v regiji in pri tem računajo na podporo in sodelovanje z Evropsko unijo. In Kuwait še posebej. Tako da smo se odločili za e, tudi konkretne e, korake v tem sodelovanju med parlamentarno srečanje leta 2020, pa tudi druge oblike sodelovanja, še zlasti pa na področjih, ki jih skrbijo ravno tako kot nas in sicer e, nova ureditev na področju uh, socialnih uh, zadev in na področju uh, um, konkurenčnosti. Hvala. Najlepša hvala, draga Mišela Lijomari. Hvala, da si nas obvestila o poteku obiskov naših delegacij. Kolikor vem, nas minister oziroma nam prej čaka zunaj oziroma je že z nami, se upravičujem. Sedaj pa še kolegica Lohbihler, ki bo spregovorila kot zadnja. Najlepša hvala. Hvala za poročilo. Samo Katar bi rada omenila. Zunani minister Katarja je bil v odboru in je tudi obrazložil, kakšne so njihove prav, pravno, pravne eh, spremembe glede pravic migrantov. Tudi v odboru DROA smo govorili o tem, da bi lahko spregovorili o tem skupaj z odborom za človekove pravice s FIFO, tako da bi lahko mm, spregovorili o izvajanju. Um, na interni ravni. Zdi se mi, da so iz teh procesov izključeni domači delavci. Mislim pa, da je treba upoštevati tudi, kako močan je Katar v tej regiji. Tudi sosednje države bi lahko pozvali k podobnim reformam. Tako da zanimivo bi bilo razpravljati o teh vprašanjih, ampak bomo videli, če nam bo čas to še omogočal v tem mandatu. Najlepša hvala, kolegica. Še kdo želi besedo? Ne? Dobro, potem pa lahko zaključimo s točko 27 in gremo na točko 28. Prosim našega gosta, ministra za zunanje zadeve Malezije, da se nam pridruži. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani kolegi, sedaj mi je v veliko čast, da lahko pozdravim eh, malezijskega ministra za zunanje zadeve Salfudina Abdullaha, upam, da sem prav izgovoril vaše ime, v našem odboru. Kot vidite, imamo mm, danes dokaj natrpan dnevni red, umestili smo vas na dopodnanski del in. Uh, kolikor vem, ste dejali, da morate oditi ob 11.35, kar pomeni, da imamo na voljo približno pol ure. Ne povem, da izhajamo iz poročila na lastno pobudo, ki ga je sprejel parlament septembra 2013. In, uh, v tem poročilu je parlament sprejel priporočila glede pogajanj o par, sporozumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Malezijo, ampak na koncu s, v razpravah s Petom se nismo mogli dokoloviti glede dokončnega besedila, tako da sporozum na koncu ni bil uh, podpisan. Uh, upamo pa, da bomo lahko dosegli končni dogovor sedaj v teh parih mesecih, koncem, tako da bi se lahko začel izvajati pred koncem leta. Maja smo si spremljali volitve v Maleziji. Prvič eh, je opoziciji uspelo oblikovati novo vlado, tako da z veseljem prisluhnemo načrtu dela nove vlade. Zanima nas agenda vašega premijeja in zanima nas, katera politična vprašanja so umeščena visoko no, na seznam prednostnih nalog. Mm, premijeji Tunizije in, Tal in Tajske so bili prisotni v našem odboru lani, pa tudi pogovarjali smo se z Južno Korejo in nekaterimi drugimi predstavniki v regiji. Upam, da bodo razprave tule v Bruslju tudi za vas konstruktivne upam, da bo Evropska unija tudi ena izmed prednostnih sogovornic eh, z vlado v prestolnici. Salalejkum, lep pozdrav sem skupaj, spoštovani gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje. V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v tako veliki dvorani. Zelo hvaležen sem vam za to priložnost. Se, trenutno poteka srečanje ministrov v okviru ASEANA in zato sem v Bruslju že od včeraj. Popovdan se bom sestal z nekaterimi predstavniki in predvidena so tudi srečanja s premijeji drugih evropskih držav na ločenih dvostranskih srečanjih. Maja, natančneje 9. maja lani, je prvič po 60 letih neodvisnosti Malezije prišlo do tega, da so se Malezici odločili spremeniti zvezdno vlado. Sedaj imamo novo vlado, novo upravo, ki jo vodi nova koalicija Bakatana Harapa Pakatan Harapan. Gre za zavezništvo za upanje. Torej za zavezništvo Pakatan Harapan. Premijer je Mahatir Mohamed in verjetno se spominjate, da je že kdaj bil eh, premijer Malezije in za kar 22 let preden je odstopil in eh, se poslovil od politike za 15 let. Ampak eh, Mohamed je zapustil svojo stranko in se eh, pridružil ostalim trem opozicijskim strankam. Naprimer, eh, stranka za pravičnost, ki ga vodi Anvaj Ibrahim, nekateri ste njegovi prijatelji. Potem imamo mm, stranko demokratičnega mm, partnerstva, ki ga vodi Ling Wanang, ki je sedaj minister za finance. In naj povem, da je Anwar Ibrahim med drugim verjetno naslednji premijer. Vsaj v skladu z dogovori koalicijskih eh, strank. In četrta stranka je Amana, ki je liberalna muslimanska demokratska stranka. So del um, naprednih um, muslimanskih strank. Torej, ta stranka sprejema v svoje vrste tudi ne muslimane, tako da je ta stranka zelo odprta. Mi smo v predvolilni kampanji stavili predvsem na boj proti eh, korupciji in trenutno je premije Mahatir eh, na Dunaju in se udeležuje mednarodne konference o boju proti korupciji korupciji. Prav tako smo pripravili agendo za reformo. V okviru te reformne agende sedaj poskušamo izvesti tudi reformo parlamenta, tako da bomo zagotovili večjo, večjo spoštovanje vdeležbe državljanov. In eh, prvič eh, oblikujemo odbore na podlagi področja oblikovanja politik eh, in upoštevamo pri tem tudi strokovnjake na visoki ravni, torej sodik, sodnike in druge izkušene predstavnike. Nekaj težav pa imamo pri ustavnih spremembah. Težko je zagotoviti absolutno večino. Se pa trudimo po najboljših močeh, zato da bi preprečili eh, dve pomembni zadeve, ki sta se dogajali v preteklosti. Torej, gre za prirejanje okrajnih volilnih okrožij in um, za neustrezno lobiranje. In um, mi smo sicer trenutna uh, vlada, vendar pa se s to vrstnimi spornimi praksami ne ukvarjamo. Potem, glede pravnega okvira, predvideli smo odpravo smrtne kazni razveljavili bomo nekatere zakonodajne akte, uvedli bomo zakonodajo glede svobode govora, potem sprejeli smo um, zakonodajo glede tiska in sprejeti bo treba tudi e, nekatere druge zakone. Recimo zakon o nacionalni usklajenosti, ki je pravzaprav uh, zakon za boj proti diskriminaciji. Tako bomo zagotovili vključenost eh, vseh eh, državljanov. Mm, Malezije, kot veste, je v naši državi veliko različnih verskih prepričanj in etni. Prav tako bi radi izkorenili rasizem. Ne bi rekel, da, so, da je situacija zelo pereča v naši državi, je pa to problem. Zakaj? Politika razlikovanja na podlagi rase je zelo zakorenjena v naši družbi, tako zelo, da nekateri menijo, da to sploh ni problem. In ko uh, želimo preprečiti izvajanje rasnih politik, uh, številni pravijo, da to sploh ni problem. In to je težava, s katero se soočamo. Tako da je treba motivirati politike, da spregovorijo o multietničnih vprašanjih in večverskih, medverskih vprašanjih. Pač nimamo ene same vere in, in eh, ene same etnije. Poleg tega se trudimo, da bi ponovno zagnali gospodarstvo. Pred volitvami, kot ste slišali, smo bili močno zadolženi dolg znaša nekoliko več kot 800 milijard. Ko pa smo prevzeli svoje mandate, smo ugotovili, da smo dejansko zadolženi za več kot 1,3 bilijone, kar pa je znatna številka za tako zelo majhno državo po številu prebivalstva. Zaradi tega smo morali prilagoditi nekatere pogodbe, ki smo jih že sklenili s tujimi družbami, predvsem s Kitajsko. Tako da bomo sedaj morali zaključiti razprave glede takšnih ureditev. Nova vlada je predana tudi človekovim pravicam. Že v času prejšnje vlade smo ratificirali tri od devetih pomembnih mednarodnih konvencij za zaščito človekovih pravic glede otrok, glede žensk in glede invalidnih oseb. Šest konvencij moramo še ratificirati in najprej bi radi ratificirali tiste, ki so najmanj problematične, torej konvencijo proti mučenju in proti prisilnemu izginotju pri kakšni konvenciji ali dveh pa bodo zadeve morda nekoliko bolj težavne, jih bomo pa vseeno ratificirali, tako da lahko razpravljamo o tem, kako to doseči na najboljši način. In mislim, da vam, oziroma želim si, da bi vam lahko rekel, da smo že ratificirali, ratificirali kakšno izmed pomembnejših konvencij, ampak iz tehničnih razlogov tega ne morem storiti, ker novi kralj eh, še uradno ni okronan. In verjetno lahko že sami oganete, o kateri um, konvenciji govorim. Obvestili vas bomo o tem, kdaj bomo uh, lahko ratificirali to konvencijo. Kronanje je predvideno 23. januarja. Tako da tu opažamo nekatere težave, smo pa predani spoštovanju načela človekovih pravic. Kar se tiče Združenih narodov, stavimo na izvrstno sodelovanje med Evropsko unijo in Malezijo. Naše vezi so zelo tesne, ko gre za naložbe in trgovino. Z državami Evropske unije imamo veliko bilateralnih stikov, ki uh, temeljijo na skupnih vrednotah in pokrivajo različna pomembna področja mednarodne politike. Prihaja tudi do veliko obiskov na visoki ravni strani Evropske unije in Malezije, kot je nakazal predsednik. Nadaljni takšni stiki pa bi še okrepili sodelovanje in poglobili tako gospodarske kot tudi politične povezave med obima akterjema. Trgovina pri, na trgovinskem področju v zadnjih petih letih opažamo pozitivne trende pri trgovanju z Evropsko unijo. Seveda bi radi privabili več evropskih vlagateljev, zato da vlagajo predvsem v avtomobilsko industrijo, biotehnologijo, kmetijstvo, IKT in predelovalno agroživilsko industrijo. Kot uh, vem, bomo v kratkem eh, podpisali nekatere sporazume in potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo dorekli še zadnje podrobnosti teh sporazumov, zato da lahko napredujemo. In če dovolite, gospod predsednik, bi rad podal tudi poziv eh, spoštovanim poslancem in poslankam v tej dvorani. Gre za vprašanje palmovega olja. Naš namen obiska v Bruslju je bil okrepiti stike med Evropsko unijo in ASEANom. Kot država članica ASEANa, kot ASEAN v celoti, bi radi okrepili status v pogajanjih. Radi bi postali strateški partner, ne samo sogovornik ampak žal Indonezija in Malezija menita in to podpirajo tudi druge članice ASEANA, da prihaja do težav glede palmovega olja. Nekaj razprav na to temo je že potekalo, lahko pa povem, da nismo zares razpravljali o tem, ker je jasno, kakšna so naša izhodišča. Jasno je tudi, da spoštujemo mnenja drug drugega. In tudi včeraj vam lahko povem, da se niso kresale iskre, pa ne zaradi vremena, ampak eh, zaradi vzajemnega razumevanja. Tako ASEAN kot Evropska unija sta predana temu, da se zviša status. Tako da to je pomembno vprašanje in na tem bomo še delali. ASEAN. Indonezija in Malezija pozdravljata oblikovanje skupnega odbora skupaj z Evropsko unijo, zato da bi specifično preučili vprašanja povezana s palmovim oljem, zato da bi lahko izboljšali stanje. To sem želel še izpostaviti. Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja, kolikor bi jih želeli zastaviti. Kot, re, kot rečeno, smo eh, nova vlada, samo 8 mesecev je, odkar smo eh, že prevzeli ta mandat in eh, treba je upoštevati tudi širši kontekst in re, odnose z državami ASEAN-a. Tako da upoštevati pa je treba tudi gospodarske in trgovinske vezi. Hvala. Vaša ekscelenca, najlepša hvala za predstavitev in za delo, ki ste ga opravili. Najlepša hvala, da ste izvrstno predstavili to situacijo. Sedaj pa bi dal imen besedo Wernerju Langenu, ki je predsednik uh, delegacije, ki je pristojna za odnose z ASEANom. Tako da najlepše hvala, da ste z nami. Še prej pa dobi besedo gospod Kan. Uh, Najlepša hvala. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovani premije. Uh, je, um, nam je vlil upanja o, za comeback, torej da se je možno vli, vrniti v politiko tudi po nekaj letih premora. Ampak samo nekaj bi vas rad vprašan glede zakonodaje, glede upora, glede ustaje. To je povezano s svobodo izražanja in spoštovanjem človekovih pravic. Nova vlada pravzaprav govori o tem, da bi korenito spremenila zakonodajo glede uporov in ustaj. Ali jo želite odpraviti? Poleg tega ste vi edina asejanska država, ki se je izrekla proti situaciji z Ujguri v, na kitajskem. Zanima, nas, zanima me, kakšno je mnenje ASEANA kot celote glede tega perečega vprašanja. In še tretje vprašanje glede Kečina, Rahana in drugih vprašanj povezanih eh, z razselitvijo velikuncev. Bangladeš je prevzel veliko bremena. Zakaj pa vi kot država, ki je zelo blizu temu zemlju, niste pripravljeni storiti več, da bi, storili, eh, da bi izboljšali situacijo Rohing? Hvala. Hvala, sedaj pa Barbara Lohbihler. Um. Najlepša hvala. Hvala zunanjemu ministru, da je pripravljen spremeniti situacijo na interni ravni in eh, izboljšati sodelovanje z drugimi državami. Zelo dobro je, da predlagate odpravo smrtne kazni. V Bruslju bo potekala tudi globalna konferenca glede smrtne kazni in eh, veseli smo, da je vaša država vodilna pri tem, na tem področju. Tako da me zanima, so, kakšni so vaši načrti, kar se tiče bilateralnih forumov, kot, torej, ko gre za sodelovanje z druženimi narodi. Nekaj pobud eh, ste oblikovali tudi za Evropsko unijo. Ali ste razmislili tudi o tem, da m, mm, bi tako kot Evropska unija lani na generalni skupščini v eh, Združenih narodih pripravili kakšne pobude ali pa predstavili, naprimer, specifična vprašanja povezana s človekovimi pravicami? Uh, ko bi eh, lahko, torej, ko gre za zadeve, glede katerih bi bilo smiselno obvestiti Združene narode. Hvala. Hvala. Ana Gomaš. Like colleagues, I'm, I'm really... Tako kot kolegi, sem vam zelo hvaležna za vaš obisk in hvala, da ste nas obvestili glede osopljivih sprememb, ki se dogajajo v vaši državi. Torej, spregovorili ste o moratoriju glede smrtne kazni. Na to glede palmovega olja, glede pomembne tematike za vašo državo in za države ASEANA. Kot pravite, je zelo pomembno, da smo oblikovali skupni odbor med Evropsko unijo in ASEANom. Upam, da bomo tako lahko premostili težave. Je pa to seveda povezano z vprašanji glede zaposlovanja. V Evropi smo zelo občutljivi, kar se tiče posledic za okolje in drugom. Tako da vesela sem, da je bila sprejeta ta odločitev. Zanima pa me vaša vizija glede sodelovanja s Kitajsko. Torej, to vprašanje glede ne toliko dlje kot vprašanje glede Ujgurov. K kakšni so še drugi izzivi? Izzivi povezani s to krepitvijo Kitajske, torej z vplivom Kitajske in vplivom uh, gospodarstva Kitajske na druga gospodarstva, glede na to, da se njeno gospodarstvo sedaj upočasnjuje. Kakšno je vaše mnenje? In zanima me tudi vaše mnenje glede konflikta povezanega z rohingami. Omenjali ste, da trenutna vlada daje povdarek na boj proti korupciji. In tu bi izpostavila škandal z Goldmanom Saksom. Zahtevali ste, da plačajo in da se opravičijo. Prosim, da poveste kaj več o tem zaradi tega, ker bi radi izvedeli kaj več. Mi, evropejci, bi vas radi podprli in radi bi se tudi kaj naučili iz vaših izkušenj. Hvala. Hvala. In na zadnje dobi besedo še Vernon Langen, vodja delegacije za ASEAN. Najlepša hvala, predsednik, najlepša hvala, da sem dobil besedo kot gost tule odboru za zunanje zadeve. Rad bi se eh, zahvalil ministru za zunanje zadeve Malezije. Hvala tudi veleposlaništvu in hvala za izvrstno sodelovanje do sedaj. Rad bi povdaril, da je Malezija izvedla demokratično revolucijo in izvedla demokratične volitve, zaradi česar je postala vo zgled za celotno redijo. In uh, Gospod minister, to odražajo tudi vaše zaveze in vaši mm, načrti. Tu gre za zaveze, ki ste jih podali svojemu prebivalstvu, svoji državi in tudi Evropski uniji. Tako da je Malezija pravzaprav. Um, nekakšno merilo za to regijo, ko gre za demokratične reforme, za reforme pravosodja, ko gre za odpravo smrtne kazni in za spoštovanje človekovih pravic. Vse to so kriteriji, ki jih številne druge države v tej regiji ne izpolnjujejo oziroma pri katerih nazajujejo. Pri drugih državah opažamo, da se zadeve obračajo v ravno obratno smer. Sicer je prišlo na tajskem eh, do volitev in mm, do vprašljive ustave. In v Kambodži vidimo, da je tudi sicer prišlo do volitev, potem pa je bilo 55 odstotkov mandatov omaknjenih na podlagi ustavne spremembe. Tako da rad bi povdaril, da ste res zgled na podlagi tega, kar ste povedali danes bi pa izpostavil troje. Najprej palmovo olje. Delegacija ASEANA Evropskega parlamenta je popolnoma na vaši strani, na strani ASEANA. Tudi mi nismo razumeli čisto vseh mnenj tule v parlamentu in borili se bomo za to, da bomo to vprašanje ocenili strokovno in nepristransko. Upoštevati je treba, da se povečujejo tudi kvote uvoza v Evropsko unijo in eh, to bo vplivalo tudi na nekatere uredbe, ki se trenutno sprejemajo. Potem skupaj z Malezijo um, ima in Indonezijo zagotavljate 95 odstotkov vsega palmovega olja. In uh, na zadnjem obisku ste podali tudi zaveze na tem področju, tako da me zanima, ali bi lahko povedali kaj več o tem. Potem druga točka, Južno-Kitajsko morje. Gre za konflikt, ki se je zelo razplamtev. Prihaja do konflikta s Kitajsko in zanima me, kakšna je vaša ocena trenutnega stanja. In tretje vprašanje je vprašanje gospodarskega sodelovanja z regijo ASEANA. Ali menite, da je po vašem mnenju to uspešen projekt? Projekt, ki bi ga lahko um, uspešno zaključili v manj kot desetih letih ali je treba storiti še kaj več? Najlepša hvala, da ste z nami in veselim se dobrega sodelovanja. Hvala, Werner Langen, hvala za ta prispevek, sedaj pa gospod minister, kaj nekaj vprašanj in komentarjev so vam zastavili. Veliko bi lahko še dodali, ampak glede na to, da nas morate kmalo zapustiti, vam bom kar takoj predal besedo. Lahko bi morda povedati, povedali kaj več glede ASEANA, kakšno je malezijsko stališče glede vprašanja vzhodnega Timorja bi se lahko odzvali tudi na to, tudi to je zanimivo za nas, ker, vzhodn, ker je bil predsednik vzhodnega Timorja naš gost pred nekaj meseci. Izvolite. Hvala lepa. Dovolite mi, da najprej odgovorim na vaše vprašanje, ker je zelo merodajno. Malezija ima zelo jasno stališče glede tega. Vzhodni Timor bi po našem mnenju moral biti član ASEANA seveda se pogovarjamo tudi z drugimi članicami, da bi se to čim hitreje uresničilo. Hvala lepa, ekscelence, za vsa vaša vprašanja. Bom skušal nasloviti večino, če ne čisto vseh. Par kolegov je izpostavilo tudi vprašanja, ki so se nanašala na širši kontekst. Mi smo že najavili, da bomo uporabili moratorij za zakonodajni akt. En primer se je pojavil, ko se nam je zdelo, da bi morali uporabiti to zakonodajo, ampak potem je po incidentu bi se vseeno sprožile nekatere obtožnice. Vseeno se nam je zdel ta zakonodajni akt preveč drakonski, da imamo na voljo druge možnosti. Mi želimo ta zakonodajni akt preklicati, ker je preveč strok. Ne želimo zlorabljati te zakonodaje za zatiranje čisto vseh oblik upora. Nas seveda skrbi, kaj se dogaja glede tega. Spremljamo tudi, kaj se dogaja na tem področju, ker želimo, da bi bilo naše stališče bolj jasno predeljeno. Če pa bi kot država morali sprejeti kak zakon, ga seveda bomo. Glede rohingicev. Mi smo se pridružili mednarodni skupnosti. Želeli smo, da se storilce privede pred roko pravice. Dodali smo še en element k temu in sicer glede državljanstva. Tudi državljanstvo bi morali upoštevati kot pomemben dejavnik pri zagotavljanju trajnostnega miru. Druga točka pa je seveda vračanje. Nekje 700 do 800 tisoč rohingicev je trenutno v Bangladešu, nekje 100 tisoč jih je v Maleziji. Imamo tudi bolnišnico v Bangladešu. Številne države članice ASEANA že opravljajo humanitarno delo v Bangladešu, tudi na terenskih bolnišnicah skrbimo za vse te ljudi. Več kot deset tisoč rohingicev zdravimo v Maleziji. Ponujamo jim tudi izobraževanje, kar sicer ni najbolj enostavno, ampak želimo poskrbeti tudi za izobraževanje otrok beguncev. Glede vračanja, zadnji sestanek, ki je potekal na Tajskem pred nekaj dnevi, je bil priložnost za to, da smo uspeli prepričati Mjanmar, da bi nam morali dovoliti, da storimo več, da bo prišlo do prostovoljnega, dostojnega, varnega vračanja v prvotno domovino, se pravi, da se rohingici vrnejo. Ampak problem je v tem, da rohingici enostavno ne zaupajo sistemu, primankljaj pri zaupanju beležimo. Ne vidijo nobene prihodnosti zase, menijo, da situacija ni varna v okviru ASEAN-a zunani ministri skušajo Mjanmaru pomagati pri tem programu vračanja. Kot sem že prej povedal, najbolj resno vprašanje med begunci in rohingici je vezano na pomankanje zaupanja in težko jih je prepričati, da se je zdaj za njih varno vrniti domov. Tretje, humanitarno področje. O tem sem že govoril. To so skratka tri področja, kjer ASEAN v celoti, pa tudi posamične države ASEANA delajo ogromno za to, da bi se težave razrešile. Hvala lepa tudi, da ste me opozorili na konferenco o smrtni kazni. Ta bo potekala v Bruslju. Lahko vam povem, da bo. Mister Vikeli, minister za pravosodje prišel na to konferenco, verjetno bo tudi podal govor. Kar zadeva EU, ASEAN, EU, Malezija, odnose, razprave, zlasti kar zadeva zatiranje človekovih pravic. Srečal sem se že s podpredsednico. Takrat sem rekel to, kar bi zdaj rad ponovil. Mi smo na isti strani pri številnih vprašanjih, marsikaj lahko rešimo skupaj, ko gre za spodbujanje človekovih pravic, pa tudi, ko gre za druga vprašanja, ki so prav tako povezana s človekovimi pravicami, ko gre za svobodo veroizpovedi, naprimer. To je eno od vprašanj, s katerimi se soočamo države v okviru ASEAN, zlasti nekatere se o tem pogovarjamo. Kar pa zadeva odnose med Evropsko unijo in ASEANom, bi sam priporočil naslednje. Evropska unija bi se morala s svojimi odbori za področje humanitarnih pomoči osredotočiti bolj na nudenje pomoči. Tudi medvladna komisija v okviru ASEM za človekove pravice bi lahko bila vaš sogovornik. To je pač ena od platform. Potem je tu še parlamentarna skupščina in tako naprej. Vedno vas lahko povežem tudi s posameznimi poslanci v tej organizaciji, če želite. ASEAN sodeluje tudi z IPP-FOPOM, ko gre za človekove pravice, vem, da ste tudi vi v Evropskem parlamentu člani IFOPA. Glede palmovega olja, to je že dolga zgodba. S tem vprašanjem smo se soočali še pred posegom ZDA. Šlo je za bitko na področju palmovega olja in soja, ampak po sedmih letih bitke se mi zdi, da smo zmagali. Je pa situacija zdaj res bolj kompleksna, čeprav so trendi zelo podobni. Lobisti, mediji, nekateri politiki se seveda lotevajo teh vprašanj. Razumem, da imajo lobisti precejšno moč v nekaterih državah, zlasti če govorijo jezik države. Ne bi se zdaj spuščal v podrobnosti, ampak zavedamo se trenutnih razmer in se bomo problema tudi lotili. Bi pa na kratko, če smemo, menil, da obstaja še nekaj vprašanj, kjer so naša stališča jasna, ko gre za krčenje gozdov, naprimer. Zelo jasno politiko imamo na tem področju, mi ne želimo več krčiti gozdov, tako da ne bomo več zagotavljali novih površin zaradi krčenja gozdov, bi pa želeli izboljšati produktivnost na zemljiščih, ki jih uporabljamo za proizvodnjo. Imamo tudi sistem certificiranja, ko gre za palmovo olje, ki je bilo pridobljeno na trajnosten način. Lahko dobimo tudi mednarodni certifikat na tem področju. Zavezani smo tudi trajnostnim razvojnim ciljem do leta 2030. Te cilje vključujemo pravzaprav v petletni načrt, ki bo trajal od leta 2016 do 2021. Pripravljeni smo sodelovati tudi z znanstvenimi organizacijami in tako naprej in tako dalje. Ampak bistvo je, da se zavedate, da ni dejanske prepovedi 1980 proizvodov iz različnih držav v Evropi nosi oznako, kjer piše ne vsebuje palmovega olja. To kar zaboli. 650 tisoč gospodinstv pri nas je odvisnih praktično od prihodkov od palmovega olja. Zato je za nas to gromozanski problem. Vendar, kot sem povedal že prej, mi smo se zavezali boju proti podnebnim spremembam, delamo na tem, sprejeli smo tudi zaveze, da se bomo pogovarjali z znanstvenimi organizacijami. Obljubili smo, da bomo prekinili z krčenjem gozdov, dokler so opice še v teh gozdovih. Ali smo učinkoviti? Da ampak delamo pač vse v svoji moči, zato morda ne napredujemo tako hitro, kot bi želeli. Ohraniti pa želimo seveda floro in fauno. Tudi konkurenca je za nas pomembna, trgovina je seveda vezana na konkurenčnost, ampak pomembno je, da ne gre zgolj za prosto trgovino, da gre za pravično trgovino. Pravično do malih držav, kot je Malezija. Kar nekaj ljudi bomo tudi obtožili zaradi škandalov, ki ste jih omenili, glede Goldman Sachsa trenutno težko komentiram, kaj se dogaja. Mi bi se raje osredotočili na pravno državo. To je tisto, kar bi želeli podpirati. Naj sodišča upravijo svoje delo, naj se tam pogovarjajo, mi bomo storili, kar lahko. Glede Kitajske. Trgovina s Kitajsko je dobra, čeprav se bomo morali ponovno pogajati o nekaterih projektih, ki jih je sprejela prejšnja administracija. Ali imamo težave s Kitajsko? Ja, mi smo zaskrbljeni, če Kitajska spi ali pa če je zelo aktivna. Je pač zelo velika država in prisotnost grožnje je realna. Oni pravijo, da celotno južno Kitajsko morje pripada njim. Zanimiv argument pa je, da oni pravijo, da jim pripada zgolj zato, ker se imenuje južno Kitajsko morje. Upam, da Indija ne bo storila istega, kajti potem bo tudi Indija rekla, da je Indijski ocean njen. Verjetno veste, da je Kitajska razglasila, da je deveta mejna črta tista, dokot seže njeno morje, ampak ta črta že seže v naše območje. Vedite pa, da so njihove, ki torej kitajske, ladje, ki jih uporabljajo v okviru obalne straže, večje od naših bojnih ladij. Stališče ASEANA je jasno glede tega vprašanja. Južno-Kitajsko morje mora biti osvobojeno kakršnih koli militarizacijskih posegov. UNCLOS spoštujemo, torej spoštujemo pomorsko pravo Združenih narodov. Kar pa zadeva velika plovila, v mislih imam predvsem vojaška plovila, teh res ne želimo videti v tem morju. Septembra lani se je pojavilo kar precej nemira, zato ker sta bili dve bojni ladji oddaljeni ena od druge zgolj 40 metrov in 40 metrov res ni najbolj varna razdalja za dve vojaški ladji, ker bi se lahko zaleteli. Pripravili smo tudi skupno besedilo glede kodeksa ravnanja v Južno-Kitajskem morju. Želimo si, da bi se v naslednjih dveh letih problem razrešil. Predvsem želimo ustrezno regulirati prisotnost Kitajske v Južno-Kitajskem morju. Glede demokratizacije lahko povem, da smo mi naklonjeni nadaljnim demokratičnim procesom. Zmagati na volitvah je ena stvar, izpeljati reforme je druga stvar. Se pa zavedamo, da vedno obstajajo kakšni elementi, zaradi katerih tudi demokratični procesi lahko izterijo. Biti moramo previdni, ampak ne glede na vse, se mi zdi, da se je nova administracija zavezala k temu, da bo podpirala demokracijo svobodo, človekove pravice in pravno državo. Tako da hvala lepa, gospod predsednik. Ekscelenca minister Abdullah, hvala lepa za obisk, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste se z nami pogovorili o teh vprašanjih. Zdaj se boste srečali s Federico Mogherini, z našo visoko predstavnico, čeprav razumem, prosim, da jo pozdravite tudi v našem imenu. Veliko sreče pri nadaljnih pogovorjih tu v Bruslju in seveda veliko sreče in uspeha tudi vaši državi, Maleziji. Sure. Um,